Welcome to this meeting. We'll start. Uh, uh, Dobrodošli na tem sestanku. Začeli bomo. Najprej naj omenim, da imamo tolmačenje vse jezike, razen malteščine, hrvaščine in irščine. Kasneje v našem sestanku bomo imeli skupino obiskovalcev. nacionalnega parlamenta Federalne republike Nigerije. To bo na ravni predsednikov odborov. Kar se tiče zakonodajnega usklajevanja, naprimer, predstavila pa jih bom, ko bodo prišli. Sedaj pa točka tri na dnevnem redu besedo dam Juti Steinruck, kar se tiče obiska delegacije v Washingtonu aprila. Juta, prosim, povratne informacije. Dobro jutro. Hvala lepa za to možnost, da lahko poročam o obisku delegacije 19. in 21. aprila v Washingtonu. bila sem vodja delegacije, zastopala sem predsednika Hendla. Govorili smo o zaposlovanjih socialno-političnih temah, še prav posebno smo se osredotočali na digitalizacijo in vpliv na trg delovne sile, robotizacijo in umetno inteligenco. Poleg tega pa smo se pogovarjali tudi o aktualnih temah. Tako naprimer najnovejši razvoj na področju politike zaposlovanja in socialnih zadev pod Trumpom. Tudi tema digitalizacija in vplivi lete, o tem smo imeli veliko pogovorov s predstavniki politike, Ministrstva za delo, socialnimi partnerji in think tanki. Še prav posebno bi izpostavila delovni zajtrk s profesorjem Štiglicem. Nobelovim nagrajencem za ekonomijo in ekonomski svetovalec prejšnjih ameriških predsednikov. Pogovori so bili zelo dobri, veliko je bilo podobnosti, kar se tiče izzivov glede digitalizacije in spremembe sveta dela. Imeli smo tudi razpravo, katera delovna mesta izginjajo in katera nova delovna mesta se porajajo in kakšna je sprememba kakovosti dela. Prav tako pa smo videli razlike med ZDA in EU, kajti imamo različne delovne in socialne standarde, različne postopke, kar se tiče naprimer vključevanja socialnih partnerjev. Lahko bi govorila še veda še na dolgo in široko, ker so to bili intenzivni trije dnevi, vendar pa izčrpno poročilo delegacije je današnjemu odboru na voljo v dokumentih. Um, Hvala lepa za to. Želi kdo kaj dodati? Ne. Potem pa nadaljujemo z naslednjo točko. Gre za usklajevanje sistemov socialne varnosti. Začenja komisija. Gospod Krelj, prosim. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za priložnost, da predstavim ta predlog, še prav posebno oceno učinka. Imam predstavitev, ki je tukaj na zaslonu, tako da kar začenjamo. Torej, naj nakratko razložim, kaj bomo zajemali. Pregledali bomo proces ocene učinka. Ne bom šel v specifike, ker mislim, da to poznate potem pa bomo, in mislim, da je to najpomembnejši del, podali ključne zaključke te ocene na štirih področjih, kar se tiče dejata za brezposobnost, dostop državljanov, ki so v kromsko nedejavni do socialnih dejatev in še dve področje in sedaj naslednja prosovnica. Imamo kar nekaj logičnih korakov, ki pomagajo komisiji pri pripravi predloga in to je pomembno za oba so zakonodajalca, zato da lahko strukturiramo predlog, da bomo imeli torej dokaze za podprtje političnih odločitev. Ključna besedica je podpora. Ko govorimo o teh ekonomskih socialnih vplivih, ni matematike 2 plus 2, ni 4, gre za to, da podamo dokaze, da se lahko potem bolje odločate. In seveda je to celovit pristop, ki zajema vse prednosti in stroške, ekonomske, socialne in okoljske vplive. To ima zelo širok razpon, pokriva vse pobude s precejšnjim vplivom, kar se tiče predlogov, ki definirajo politiko, do izvedbenih ukrepov. In potem, kot veste, smo v komisiji vzpostavili neodvisen odbor, ki nadzira vse ocene učinka. To je torej jamstvo za to, da bomo imeli neutralen dober organ. Sedaj pa naslednja prosovnica. Kaj je namen tega predloga? V bistvu nadaljevanje modernizacije pravil koordinacije socialne varnosti. To je zelo pomembno, kaj ti omogočajo prost pretok. Ključnega pomena je, da ko se državljan ali delavec preseli iz ene države v drugo, mu zagotovimo pravico prostega gibanja, če pa so potem te osebe izgubile socialne dejatve, čeprav je imel pravico gibanja, se moramo tega torej lotiti, kako posodobiti to, kako zagotoviti, da ne izgubi vsega. Najprej torej moramo olajšati izvajanje državskih pravic, potem zagotoviti pravno jasnost, in zagotoviti, da imamo pošteno in enakomerno porazdelitev različnih finančnih bremen med državami članicami, ki se usklajujejo. Poleg tega pa želimo spodbujati, koliko se le da, enostavnost, kar se tiče administracije in izvršljivost pravil. Naslednja prosojnica, proces ocene vpliva, kar nekaj dokumentov smo že sprejeli, so pred nami. Vem, najprej boste dejali, da je ta cena učinka zelo dolga, kar eh, pomeni, da ni prav berljiva, vendar pa, ker to zajema zelo široko področje, je bilo težko vse skupaj narediti krajše. Imamo pa tudi potem povzetek predloga, ki je na voljo v vseh jezikih. Prav tako pa smo objavili tudi pozitivno mnenje odbora, ki sem ga omenil, internega odbora komisije, neodvisnega internega odbora komisije, kot sem že prej dejal. Metodologija ocena očinka, trifazni pristop najprej, analiza ekonomskih in socialnih vplivov primerjavi s trenutnimi razmerami. Potem imamo analizo ostalih učinkov, kar se tiče prevar, zlorab, regulativnih stroškov in, kot sem prej že dejal, poštenega deljenja bremen in tretjič, celovita ocena učinkovitosti pri doseganju specifičnih ciljev. Še enkrat torej, imamo dve ravni analize, potem pa to združimo v tej tretji fazi. Kakšne vire smo uporabljali? Zelo raznolike. Študije na ravni EU, naprimer študija o delovni sili, pa tudi, pojkane pa za Eurostatem, to je zelo karakteristično za to področje, ko EU koordinira, ne pa harmonizira, zbiramo podatke in zelo tesno sodelujemo strokovnjaki iz držav članic v okviru administrativne komisije za koordinacijo socialne varnosti. Zelo pomemben nabor podatkov, torej ne prihaja z Evropske ravni, temveč iz nacionalnih virov. In potem seveda tudi strokovno znanje strokovnjako komisije, pa tudi delovati fresko omrežje s pravnostjo knako je tudi prispevek k temu. Del procesa so bila tudi posvetovanja. Posvetovali smo se strokovnjaki iz držav članic že kar nekaj let, kot sem že dejal, s to komisijo. Imeli smo 10. junija sestanek s socialnimi partnerji, pa tudi z nevladnimi organizacijami. Potem pa smo imeli tudi dve javni posvetovanji po spletu 2013 in 2015. Tako, sedaj pa začenjam z bistvom predloga. Najprej, da, to je za brezposobnost. Kot veste, lahko nekdo, ki išče delo, dobi nadomestilo za brezposobnost v drugi državi članici za tri mesece in to se lahko potem podaljša na šest mesecev. Namen tega je, da dovolimo iskalcu zaposlitve, da skuša najti delo v drugi državi članici, da ni popolnoma nezaščiten. In zaposlitvene službe države, tako da se seli, lahko zahtevajo potem mesečna poročila v državi gostiteljici, tako da, bodo, da zagotovijo, da eh, res išče delo. To je to, kar imamo danes. Imamo nekaj številk. Trenutnem scenariju je 27 tisoč brezposobnih oseb, ki so izvozili svoja nadomestila za brezposobnost 2013-2014. To je samo ni cela en odstotek brezposobne populacije. Vedeli smo si kar nekaj možnosti, kot lahko vidite to tukaj. Najprej prva možnost, torej trenutni scenarij, potem pa imamo prvo možnost, da bi razširili obdobje za izvažanje nadomestil z 3 na 6 mesecev. To je glavna sprememba te možnosti, pa da bi seveda ostala odprta možnost za nadaljne podaljševanje. Druga možnost pa je, da bi razširili obdobje izvoza nadomestila za celotno obdobje, ko oseba eh, lahko dobi to nadomestilo. Vse smo se ogledali in gotovili smo, da bi bilo najbolje predlagati podaljšanje tega obdobja z treh na šest mesece. In to potem vidimo tudi v predlogu, ki smo ga podali. Drugi vidik, kar se tiče brezposobnosti, je tako imenovana agregacija. To je tehnični pojem, ki je zelo pomemben nezaposlena oseba, ki je delala v različnih državah članicah, lahko zahteva, da se obdobja zavarovanja v prejšnji državi članici upoštevajo za oceno ali se kvalificirajo za pridobitev nadomestila. Naprimer, v državi A želite dobiti nadomestilo in bi morali delati 24 mesecev če je oseba delala v drugi državi članici 18 mesecev in potem pride v to novo državo članico in je tam 8 mesecev, zato da ocenimo, ali ima pravice do nadomesti za brezposobnost, ni potrebno upoštevati samo 8 zadnjih mesecev zaposlitve v državi, v novi državi bivanja in dela, temveč tudi 18 mesecev, ki jih je oseba oddelala v drugi državi članici. To je ta agregacija. Trenutne razmere pravila danes ne specificirajo minimalnega obdobja prejšnje zaposlitve v novi državi članici. Nekdo, ki je v mojem primeru delal 24 mesecev v določeni državi članici, če se potem poselil v drugo in tam dela en dan, bi že dobil nadomestilo v tej novi državi članici. To sproža nekatera vprašanja in to smo si ogledali. Nekaj številk. v Evropi smo imeli primere agregacije, ko so ljudje zaprosili torej za ta nadomestila. Skoraj 25 tisoč takih primerov je bilo, 41 odstotkov jih je delalo manj kot tri mesece v novi državi članici. Ogledali smo si spet eh, različne scenarije in prvi, prva možnost bi bila, da formaliziramo to, kar imamo danes, da agregacija nastopi po enem dnevu zaposlitve. Druga možnost bi bila, da uvedemo minimalno obdobje zavarovanja enega meseca v novi državi članici in zadnja možnost bi bila uvedba minimalnega obdobja, ampak bi to zvišali na tri mesece. Ogledali smo si različne možnosti in prišli smo do zaključka, to smo predstavili v našem prilogu da je najboljša možnost uvesti minimalno obdobje zavarovanja treh mesecev. To je to, kar smo torej storili, kar se tiče agregacije. Sedaj pa še, glede na domestil za brezposobnost, imamo vprašanje delovcev ob maji. Današnje razmere so takšne, da mora nadomestilo dobiti v tisti državi, kjer prebiva. In stroški so potem povrnjeni strani države, kjer dela, kajti tam se plačujejo kotizacije. Take so torej današnje razmere, da je odgovorna država članica država bivanja. Tudi tukaj nekaj številk. Število menih delavcev je skoraj 800 tisoč tisti, ki so zaposleni več kot 12 mesecev, tukaj pa smo skoraj pri milijonu. Ogledali smo si spet različne možnosti in pripravili smo šest možnosti. Prva. Delavec sam si izbere, kje bo dobil nadomestilo. Torej, to prepustimo njemu. Druga možnost, da država zadnje dejavnosti plačuje nadomestilo, in delavec se mora tam registrirati. Kajti vemo, da v veliko držav članicah in upravičeno obstaja pogoj za to, da dobijo nadomestilo za brezposobnost. Ne samo, da se pove v prejšnjih obdobjih, ko so že dobivali, temveč, da mora tudi dejavno iskati delo in se mora tudi registrirati. Potem pa imamo tretjo možnost in to smo izbrali predlog, da bi država zadnje dejavnosti plačala nadomestilo, to je torej premik, ampak po določenem obdobju dela, po 12 mesecih dela v tej državi. Potem bi država dela bila odgovorna in ne država prebivanja. Tako naprej, malo smo že pozni, sedaj pa zelo na hitro naprej dostop do socialnih. Uh, nadomestil za ekonomsko nedejavne državljane. Zelo kratek bom, kaj smo storili. V bistvu smo kodificirali sodno prakso sodišča, veste, da je bilo kar nekaj primerov, ki so jasno navedli, da pod trenutnimi pravili imamo omejitve, kar se tiče dostopa do socialnih nadomestil za ekonomsko nedejavne državljane. Kaj smo storili? Kodificirali smo torej sodno prakso. Tole bom pa preskočil. Poglejmo si tretje poglavje. Dolgotrajna oskrba. Vidimo, da se število nadomesti na tem področju viša, kajti vemo, da se naše družbe starajo in zato je večno več potreb v tem pogledu. Kaj imamo danes? Ta nadomestila niso opredeljena v uredbi. Predlagamo pa, da bi vse skupaj bilo bolj jasno, da bi dodali novo poglavje, ki bi opredelilo, kaj točno so nadomestila za dolgotrajno skrbo. Torej, prave spremembe v predlogu ni, edina sprememba je pojasnilo, kot smo to storili tudi za ekonomsko nedejavne državljane, kaj torej počnemo, eh, kodificirali smo trenutno prakso. Tako sedaj pa še zadnja kategorija, družinska nadomestila. Prvo, kar vidimo je tukaj, da nismo predlagali indeksacije družinskih nadomestil, prav tako pa želimo posodobiti pravila za nadomestila za vzgojo otrok. To se nam zdi individualna pravica starša, očeta in matere in država članice bodo lahko po nemeritu plačale ali pa obema staršema, ki delata. Gledali smo si torej tudi tržni scenarij, tukaj imamo podatke držav članic in videli smo, da je kar precej sredstev že namenjenih družinskim nadomestilom. Če pa si pogledamo, koliko je to, je to skoraj milijarda. Je pa to manj kot odstotek celotne letni, celotnih letnih izdatkov kar se tiče družinskih nadomestil v EU28. Nekatere številke, ki smo jih navedli, so precej visoke, vendar pa, ko jih primerjamo s celotnimi izdatki glede socialne varnosti v EU, potem je ta številka precej niža. Kaj smo tu storili? Pogledali smo si različne scenarije, različne predloge. ko govorimo o indeksaciji, smo si ogledali dve možnosti. Ali da bi prilagodili vse skupaj na standard eh, življenja, na zgor ali na zdol. In ugotovili smo, da ni potrebna indeksacija. Potem pa, kar se tiče drugega dela predloga, tu pa imamo različna pravila za usklajevanje za vzgojo otrok, eno povezano s plačo, drugo je za vsa nadomestila, tretjo pa tudi za vsa nadomestila. To je torej na kratko bistvo našega predloga teh treh poglavjih. Kot vidite, smo nekaterih predlagali znatne spremembe, zato da bi jih bolje uskladili socialno resničnostjo naše družbe. V drugih primerih pa smo storili samo za to, da smo pojasnili pravila za to, da bodo ta bolje izvršljiva. Končujem, se pa upravičujem, da sem bil prehiter in da sem govoril več kot 15 minut. Hvala lepa. Thank you, uh, for that, uh... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Manja Kigiriva iz EPRS. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa za vabilo, da lahko predstavimo naše delo v odboru. Najprej bom predstavila delo naše enote in na kratko povedala, kako pripravljamo ocene, potem pa bom predstavila glavne prednosti in slabosti, ki smo jih ugotovili, kar se tiče ocene vpliva komisije. Najprej naj povemo, da je komisija vložila veliko dela. Sveto dokumentov več kot 2000 strani, to je mm, daleč najdaljša ocena vplivov, ki smo jo videli do sedaj. Kaj smo storili? Najprej smo preverili kakovost ocen vplivov, ki spremljajo zakonodajne predloge in potem nudimo nadaljno pomoč, če odbori to zahtevajo. Namen našega dela je, da odboru pojasnimo zakaj gre pri zakonodajnem prelogu in skušamo zagotavljati boljšo zakonodajo, da se lahko odbori bolje odločajo, istočasno pa okrepimo možnost nadzora izvršne oblasti. Samo dejno dajemo pristojnemu odboru in tistemu, ki pripravlja mnenja, oceno učinka eh, vpliva, ki ga je pripravila komisija, na kratko pozamemo glavne elemente ocene učinka in kritično analiziramo tudi metodološke slabosti in prednosti. Mislim, da to interno enota vedno eh, pripravi na ta način. Nismo pa govorili o sebini predloga. Raje ocenjujemo oceno učinka vpliva in če se spoštujejo pravila, ki vpliva, jih je komisija opadirila 2015 v smernicah za boljšo zakonodajo. Na podlagi odločitve koordinatorja lahko odbori zahtevajo še nadaljne delo naših služb, lahko bolj podrobno ocenimo študije komisije in tudi lahko spregovorimo o vsebini. Pravila in način, kako pridobiti to oceno, to ureja priročnik, ki je bil sprejet decembra 2014 strani konference predsednikov odborov, trenutno pa to revidiramo zaradi sprejetja medinstitucionalnega odgovora, dogovora o boljši zakonodaji. Kako torej analiziramo ocene učinka? Najprej skušamo na podlagi ocene učinka uvesti v temo in predstaviti to temo želimo ugotoviti, kako so se lotili sedmih vprašanj, ki jih vsaki oceni učinka moramo obravnavati po teh smernicah. Teh sedem vprašanj je, kakšna je težava in kakšen je obseg težave, zakaj bi morala EU ukrepati, kakšni so cilji te pobude, katere možnosti lahko uporabimo za rešitev težave, kateri so socialni, ekonomski okoljski vplivi in kako se lahko to primerja med sabo in kakšni so potem vplivi za nadzor in oceno. Ocenujemo doslednost in konsistenco metodologije, ki se uporablja, naprimer logična koherenca argumentov se analizira z odgovor na teh sedem vprašanj in tudi želimo videti veliko vzrokov in posledic in tudi dostopnost podatkov, kakovost podatkov in raziskave, ki so bile narejene za oceno učinka strani komisije. In ali so bili posvetovani, ali so imeli posvetovanje z akteri, ali je komisija izvedla obvezujoča javna posvetovanja 12 tednov. In potem notranji organ komisije ene pora se upošteva o tem in potem tudi usklajenost med eh, zakonodajnim predlogom in oceno vpliva. Skušamo podpirati parlamentarne odbore s tem, da ponudimo objektivno analizo, ocenjujemo, ali so dokazi v oceni vpliva dobri in uporabni za zakonodajne predloge. Kot rečeno, pa se ne sprašujemo o političnih pogledih. Sedaj pa prednosti in slabosti te specifične ocene vpliva. Nasplošno spremembe, kot je že dejal predhodnik, zadevajo štiri vprašanja. Nadomestila za brezposobne, dolgotrajna nadomestila, nadomestila za ekonomsko nedejavne delovce in družinska nadomestila. Kar se nas tiče, nasplošno, je ta ocena vpliva ponudila dobro podlago kako spremeniti trenutni okvir EU za, socialno, za koordinacijo socialne varnosti. Berline. Prepoznavamo vse težave in tudi razloži, zakaj je prišlo do težav. Prav tako se ugotavljajo socialno-ekonomski trendi in ponavlja se, da turizma iskanja boljših danosti po drugih državah ni ravno veliko. Imamo pa tudi veliko primerov težav, s katerimi se soočamo in tako lahko potem bolje razumemo stvari, s katerimi se okvarjamo. Med težavami je tudi pomankanje preglednosti in pravne jasnosti za državljane in institucije. Ne enaka obravnava državljanov, ki so v primerljivih razmerah in ne uravnoteženo razdelitev finančnega bremena. Na splošno menimo, da je komisija izbrala pravi nabor ukrepov za spremembe. Za vsakega od teh štirih področji ocena učinka predstavlja vsaj dve možnosti, poleg trenutne, se skupaj 34 možnosti. Ocenjuje se ekonomski, socialni in regulativni vpliv vsake možnosti v primeravi s trenutnimi razmerami. To zahteva priročnik za boljšo zakonodajo. Komisija ugotavlja, da bi večina izbranih možnosti imela pozitivne ali nikakršnih socialnih vplivov in ne bi imela velikih ekonomskih vplivov, razen tiste možnosti, ki predeva nadomestila za brezposobnost za menje delavce. To bi pomenilo povišanje za šest odstotkov pri eh, celovitih izdatkih za brezposobnost. Da, tako smo ocenili vsako možnost, glede na regulativne stroške, glede na eh, možnost prevare in zlorab in pošteno deljenje bremena med državami članicami. Na splošno so regulativni stroški ocenjeni kot neznatni. Kar nekaj je zunanjih študij, ki spremljam to ceno vpliva. pri različnih nadomestilih. Šest jih je pri nadomestilih, tri druge pa govorijo tudi o mm, nadomestilih za brezposobnost in za dolgotrajno skrbo. Posvetovali so se tudi z neodvisnimi strokovnjaki, kar se tiče prostega pretoka in socialne koordinacije EU s freskom. To je bilo storjeno junija 2015. Celotno besedilo je komisija odprta, kar se tiče omejitev podatkov in ključnih dognanj ki so jih uporabili. In končno, posvetovali so se z različnimi akteri, izvedli so tudi dve javni posvetovanji, 2.12.2.13 o dolgotrajni skrbi in na ministerih za brezposobnost in potem tudi za usklajevanje družinskih nadomestil in pravil za napotitev. Socialnimi partnerji so se posvetovali s posvetovanjem odbori za socialne sisteme oktobra 2013, pa tudi na javni predstavitvi junija 2015. Nevladne organizacije so tudi bile posvetovane julija 2015. Posvetovanje z državami članicami je bilo še prav posebno temeljito, tako prek administrativnih odborov za usklajevanje sistemov socialne varnosti. Kaj se tiče slabosti, ki smo jih našli v tej oceni vpliva, kljub temu, da so imeli obsežno posvetovanje, se zdi, da podpora akterjev ni na voljo pri vsaki od možnosti in mnenje administrativnega odbora za skladevanje sistemov socialne varnosti je, da je to mnenje bolj izpostavljeno kot mnenje drugih akterjev. Naprimer, podpora akterjev ni dana za horizontalno možnost ali za trenutno možnost. Prav tako ni bilo spremljajočih posvetovanj za dve možnosti. Opcija tri, kar se tiče Univerzite za brezposobnost za mejne delavce, pa tudi horizontalna opcija, kar se tiče različnih pravil za koordinacijo za nadomestila za vzgoj otrok. To je bil neposredni odziv povratnih informacij držav članic v administrativnem odboru in komisija je pregledna, kar se tega tiče.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 Danke, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, predsedoča. Hvala lepa tudi za informacije, ki smo jih danes dobili. Več vprašanj. Najprej. Komisija želi z oceno vpliva podati pristop temveč na dokazih za spremljanje zakonodaje in poskuša se skupaj utemeljiti na številkah. Istočasno pa berem, da številke niso bile na voljo in so se, na primer, zanašali na intervjuje z uradniki iz držav članic, pa tudi na kvalitativno ovrednotenje. Moje prvo vprašanje, kako težko je bilo dobiti materijale za številke in če ni bilo možno dobiti številke, koliko krat ste morali prilagajati svoje metode? Drugo vprašanje, kaj se tiče družinskih nadomestil, to ste pokazali tudi na prosonici, ste poprašali samo 17 držav članic, samo 17 držav članic je dalo podatke na voljo. Mi smo malo večji, malo več držav, še kot 17. Vprašanje, zakaj ni bilo možno iz skoraj vseh ali iz vseh držav članic pridobiti podatke, kajti potem bi morda prišlo do drugačnega rezultata. To je moje drugo vprašanje. In tretje, zakaj niste prejeli pravne ocene o indeksaciji nadomestil za otrok, čeprav bi to bilo dobro, čeprav se kaže nekatere pravne težave. Mora se zastavljati vprašanje, ali komisijo vodijo samo ekonomska in stroškovna vprašanja. In potem še zadnje vprašanje, zakaj je komisija želela spremeniti ob, ob vreči dejatve za družino opredelite dodatke za družino, ker se to tolmači na različne načine po državah članicah. In kako boste se lotili novih družinskih dajatev, še prav posebno tiste, ki so eh, povezane z zaposlenostjo. Toliko, hvala. Peter, beste kolega.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 patients.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 Thank you. Gabi Zimmer. Ja, danke, Frau Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila za oceno učinka strani komisije in tudi za delo raziskovalne službe Evropskega parlamenta. E, Rada bi podala nekaj pripomb v zvezi s tem, da se v socialnem varstvu v Nemčiji poglavje, ki je povezano z nego in da bi zaradi tega prišlo do težav pri dostopu do teh izdatkov. Kako vi ocenjujete to vprašanje? In drugič. Raziskovalna služba je ugotovila, da načeli sorazmernosti in subsidijarnosti ne delujeta tukaj in da se te ugotovili, da je francoski senat izjavil, da se v tem primeru krši pravilo subsidijarnosti. Ste to preverili? Kakšna je vaša ocena tega? In tretjič, gre za mobilne delavce v Evropski uniji, ki niso zaposleni. Kaj to pomeni za tiste, ki živijo v revščini v določenih državah oziroma bi lahko prišlo do tega, da bi prišlo do povečanega števila brez domnih in kako bi to vplivalo še posebej na romsko skupnost. poročevalcem se strinjam, ko govori o roku šestih mesecev. Zanima me, če ste preverili, kakšne bi lahko bile negativne posledice, kakšno bi bilo breme zaradi tega in kakšne so opcije in možnosti za to, da bi lahko uporabili izdatke za nadomestilo za brezposlene v celotnem obdobju in da ne bi tega omenili na šest mesecev.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

Here Thank you. Then I'll give the floor to Mr. Becker. Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil vsem pristojnim za objavo informacij komisiji in raziskovalni službi Evropskega parlamenta. Imamo kar veliko podrobnih informacij pred seboj v gradivu. Naš poročevalc Vasenci Šulce je dejal, da je treba pogledati izvoz socialnih dajatev, še posebej, ko gre za otroške dodatke, kjer predstavnik komisije meni, da potrebujemo indeksati da te indeksacije ne potrebujejo. Zanima me, zakaj ne? Kako ste prišli do tega zaključka, kako ste to ocenili in še zadnje vprašanje, ki se ga je dotaknila tudi gospa Harkin. Rad bi pogledal temo socialne varnosti ker eh, gre za podlago za različne sloje razprav, ko gre za dumping plač in tako dalje, ko gre za primir evropske individualne socialne varnosti. Zanima me, to je vprašanje za komisijo, če veste, če obstaja kakšen načrt, glede tega in če nam lahko ta načrt na grobo orišete. Hvala lepa. Mr. Lenners. Yes, thank you very much. Also, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da ste mi dali priložnost, da stavim še eno vprašanje. V direktivi o modri karti in socialna varnost eh, sta področji, ki sta med seboj povezani. Sodelovanje med državami članicami sodeluje dobro. V zadnjih dveh dneh smo sprejeli delegaciji delavcev in delodajalcev z področja gradbeništva in povdarili so, da področje A1 ne deluje, ko gre za eh, nasreče na delu in ko se po nesreči delavec in da v takšnih primerjih obrazec A1 ne deluje. Torej, podjetje in eh, delodajalci so nam povedali, da pri takšnih primerih prihaja do zlorabe. Zanima me, če lahko poveste glede tega, če ste poskrbeli za boljši nadzor in ob, obrazca A1 in da to v realnosti dobro deluje in da če boste upoštevali tudi takšne primere pri ukrepih, ki jih boste sprejeli. Gospod Šulce. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da ste mi dali priložnost za dodatno vprašanje. Malce sem razburjen glede indeksacije družinskih dajatov in otroških dajatov. Kaj ti pri, te, dovolj, pri teh odgovorih, da je to prezakomplicirano, da je to pretežko, mi je počasi dovolj prosim, poglejte si primer družine otrok, kjer vsak otrok živi v drugi državi. S takšnimi primeri moje politične skupine pač ne morem prepričati. Prosim, da nam podrobno odgovorite na vsa vprašanja, tudi v pisni obliki, lahko, ki smo jih tukaj zastavili. Najlepša hvala. Gospod Korel, še odgovor. Sporočilo je bilo jasno. Naj še enkrat razložim. Obstajata dve ravni. Imamo raven ocene učinka in če vam je to všeč ali ne, S tem skušamo ugotoviti, kaj se dogaja na tem področju. Gotovili smo, da je prišlo do večjega administrativnega bremena. Vem, da je gospa Tyson eh, dosti bolj jasna kot sem sam, vendar pa je real, realnost takšna, da gre za politično odločitev. In takšen politični vidik eh, je zadeva, z katero se lahko strinjate ali pa tudi ne. V komisiji smo predlagali enako plačo za enako delo in s tem je povezano tudi načelo enaka dajatev za enak prispevek. Ocena učinkov ima pač svoje omejitve, ne gre za matematično formulo, ena plus ena je dva, naprimer, ampak eh, predstavlja podlago za sprejemanje in oblikovanje politik. Sem, eh, sam bi rad eh, povedal, da mi je žal, če sem vas eh, s tem razburil, vendar pa naj povdarim, da gre za. Eh, zavestno odločitev komisije, odločitev ni bila lahka, prisluhnili smo veliko ljudem, posvetovali smo se z veliko stranmi in komisija se je potem odločila za takšen ukrep. Proces se je šele začel, zadevo bomo obravnavali v svetu in v parlamentu, to je jasno, in zadeva bo seveda v rokah zakonodajalcev ne komisije. Nijaki. Najlepša hvala. Sedaj pa zopet gospa Manjaki Griva v imenu raziskovalne službe. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predala bom besedo Katarine Ajzele, ki lahko bolje odgovori na specifično vprašanje poslancev. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Kar nekaj jih je bilo in skušala bom na njih odgovoriti. Prvič če nismo upoštevali vseh delež, deležnikov. Mislim, da ne. Pogovorili smo se z vsemi deležniki sindikati, predstavniki socialnih eh, zavarovalnih sistemov. Leta 2015 smo se posvetovali z nevladnimi organizacijami na zaslišanju, ki je bilo temo namenjeno tudi eh, posvetovali smo se z predstavniki socialnih služb, potem smo opravili tudi dve spletni posvetovanji leta 2012 in 2013 o koordinaciji dolgotrajne oskrbe in nadomestili za brezposelnost. Potem smo opravili tudi javno posvetovanje o koordinaciji družinskih dejatev in dejatev za brezposobnost in tudi o napotenih delavcev. Po mojem mnenju smo posvetovanje opravili obsežno in vključili vse. Glede vprašanja, da Ni jasno, v kolikšni meri so prispevali deležniki v oceni učinkov, je postalo jasno, da je komisija odigrala pomembno in bistveno vlogo pri podanju povratnih informacij o možnostih in tudi pri ustvarjanju različnih opcij. Podpora ostalih deležnikov za vse te možnosti pa ni bila vedno jasna. Glede direktive o napotenih eh, delavcih in o tem, kaj primankuje v oceni učinkov. Če si pogledate oceno učinkov, potem vidite, da v prilogi številka 20, torej čisto na koncu zelo dolgega dokumenta, imate dve strani o tehničnih predlogih sprememb za področje napotenih delavcev. Če si pogledate pomembnost tega področja, mislim, da bi bilo dobro, da bi dobili več informacij glede tega področja in kako je to povezano z to oceno učinka. Potem smo slišali tudi vprašanje glede mnenja francoskega senata. Francoski senat je mnenja, da je bilo načelo subsidijarnosti kršeno zaradi tega, ker so izvedbeni akti, ki so povezani z socialno varnostjo, niso bili predani nacionalnim parlamentom. Zaradi tega je francoski senat podal takšno mnenje.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 pozno, zato sem tako pozno zaprosil za besedo. Slišali smo že odgovore na vprašanje, ki sem jih že želel zastaviti, zato bi rad podal samo dve pripombi. Mi tukaj ocenjujemo področje neaktivnih državljanov, vendar pa to ni dovolj. ocena učinkov tukaj ne upošteva, da bi s tem lahko prišlo do omejitev različnih temeljnih pravic. Mislim, da je to področje treba še nadalje preučiti. Najlepša hvala. Sedaj bomo dali besedo poročevalcu gospodu Balasu. Izvolite. the time. Najlepša hvala. V odboru bomo obravnavali to predstavitev in tudi poročilo 20. in 21. novembra. Rok za ulogo predlogo sprememb po 29. 11 januarja bomo obravnavali. Predloge s prempročalci v Senci se bodo srečali februarja in marca. Aprila pa bomo sprejeli to poročilo, torej naslednje leto. Mislim, da je ta časovni okvir zelo veliko potezen. Veliko dela imamo pred seboj. Sedaj gremo. Na četrto točko na dnevnem redu gre za boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti. Besedo predajam poročevalcu Haviju Lopezu. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi predstavil prvi osnutek poročila ki nosi naslov Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti. Kot veste, je neenakost igrala pomembno vlogo v javnih razpravah v zadnjih letih. Prišlo je do velikega napredka v akademskem svetu o vplivu neenakosti na državljane. Prosim, da, da ste tiho, da lahko prisluhnimo poročevalcu. Torej, veliko smo slišali o posledicah neenakosti za gospodarstvo, za gospodarsko rast in tudi za družbo. Še posebej v času po veliki recesiji in v obdobju po recesiji glede preporazdelitve dohodka. In tudi v času visoke stopne brezposelnosti v nekaterih državah članicah. neenakost mora biti obravnavan kot negativni dejavnik v medinstitucionalni agendi Evropske unije. To smo zapisali tudi v poročilu. Evropska unija je že veliko krat v svojih načrtih za boj proti revščini v agendi 2020, strategiji 2020, v Lizbonski pogodbi in tudi v drugih pogodbah, kjer pišemo o konvergenci kot o cilju Evropske unije. Konvergenca je boj proti revščini. V državah članicah sta področji, ki sta med seboj povezani, vendar pa ne pomenita isto. Najprej moramo zadati cilj boj proti neenakostim v Evropski uniji, po drugi strani pa moramo priznati vpliv in učinek neenakosti z moralnega in etičnega vidika in tudi z gospodarskega vidika, zaradi tega, ker izkrivlja popraševanje. To smo videli v študijah eh, OMCI in tako dalje, kot tudi v tem odboru, v pogovoru z različnimi strokovnjaki. In kot drugo, zaradi tega, ker neenako spodkopava zaupanje v družbah. Zavedamo se tega, da so bolj enakopravne družbe z institucionalnega vidika bolj stabilne, zaradi tega, ker obstaja večja povezanost v družbi in tudi večja stopna zaupanja državljanov do inštitucij. Zato je boj proti neenakosti naš cilj. Potem pa imamo tudi načrt komisije, ki ga spremljamo v Evropskem parlamentu za boj proti neenakosti. Rad bi omenil troje. Kot prvo, volja za socialne politike, na evropski ravni imamo socialni steber v Evropski uniji, vendar pa to ni edino. Potrebujemo tudi voljo za koordinacijo socialnega področja na evropski ravni, da bi izboljšali delovne pogoje, da bi spodbudili trg dela. Istočasno pa želimo tudi ukrepiti to razsežnost. In drugič. Ne govorimo samo o evropski razsežnosti socialnih politik, ampak bi morali povdariti tisto, kar smo veliko kar slišali v tem odboru in to je, da moramo koordinirati socialne proračune in tudi proračun za reforme za to, da bi v proračun nesli socialno razsežnost, kajti to um, mora biti med seboj povezano. In tretjič, priporočila za države članice. Mi moramo namreč vzpostaviti mreže socialne varnosti, socialne države, kajti socialni varnostni sistemi ne upoštevajo novih izzivov v zadnjih desetih, petnajstih letih, s katerimi se soočamo v naši družba. In za konec, poročilo še posebej omenja in izpostavlja najbolj ranljive skupine. V našem odboru smo veliko obravnavali te eh, skupine, naprimer invalide, neenakost med spoloma, revščina otrok, brezposobnost med mladimi in omenjamo najbolj rnljive skupine, ki še najbolj trpijo zaradi neenakosti. V vsakem primeru upam, da bomo vsi skupaj lahko prispevali k temu delu, da bomo v naslednjih tednih lahko izboljšali besedilo. Besedilo zagotovo lahko izboljšamo in da z besedilom lahko prispevamo k razpravi, ki že poteka v javnosti na institucionalni ravni, na svetovni ravni in iz Evropskega parlamenta moramo poslati jasno poročilo, da se moramo še naprej boriti proti neenakosti. Eh. Najlepša hvala. Gospod Kosa je zapustil dvorano, zato bomo dali besedo gospe Stevens. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu. Popolnoma se strinjam z njim, ko pravi, da moramo mm, doseči večjo enakost in konvergenco. To je dobro za vse, bistveno pa je tudi za gospodarsko rast in za ustvarjanje delovnih mest. Rada pa bi izrazila dvom glede osnutka besedila. Ne zdi se mi prav, da so nove delovne pogodbe tukaj orisane kot nekaj negativnega. Moramo dati fleksibilne in prožne možnosti za zaposlovanje in dati ljudem možnost za vključitev na trg dela. Tako dolgotrajno brezposelni dobijo lahko drugo možnost. Menim tudi, da prekomerno spodbujemo evropeizacijo, naprimer harmonizacijo delovnega prava, da bi dobili evropsko direktivo o porodniškem dopustu, o dolgotrajni oskrbi, oskrbovalcih in tako dalje. Veliko teh idej ni v skladu z načelom subsidijarnosti. Ne smemo siliti države, da se podajo na pot, ki ni primirna za njih. Države članice morajo oblikovati politike za svoje lasne državljane. Ena politika za vse pomeni, da ta politika ni primerna za nikogar. Če si pogledate določbe za mlade na podlagi računskega sodišča, potem vidimo, da moramo izboljšati pogoje za mlade. V osnutku besedila pišemo o veliko težavah, ki potrebujejo evropski odziv. Moramo pomisliti, kakšne rešitve že imamo, zato da bi lahko spodbudili dobro okolje za podjetja in za gospodarstvo. To je področje, ki ga moramo preučiti. Veselim se že sodelovanja s poročevalcem in eh, poročevalci v Senci. Najlepša hvala, gospod Kavišambo. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Končno lahko rečem, to poročilo in na to temo pričakujem že zelo dolgo. Že dolgo časa ugotavljamo, da obstaja potreba po obravnavi te teme. Rad bi čestital kolegi Haverju Lopezu za pripravo osnutka besedila. Gre za veliko postolovščino, za tveganje in za velike ziv. Zato mu čestitam za upravljeno delo. Sedaj pa bomo naleteli na težave. rad bi opozoril na naslov tega poročila, ki je boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti. Na to ne bom pozabil. Ko sem začel zagovarjati to idejo, In v skupini smo pripravili ta predlog in takrat smo imeli bolj globalen pristop, ki se razlikuje od pristopa poročevalca. Kar seveda ne pomeni, da ne moremo doseči dogovora. Nisem želel, da bi dobili seznam vprašanj povezanih s socialnimi politikami, ki povzročajo razkol v Evropskem parlamentu in eh, glede katerih ni jasno, na kakšen način vplivajo na gospodarsko rast. OCDE in Mednarodni denarni sklad sta ugotovila, da dinamika neenakosti in tudi razsežnost neenakosti predstavlja oviro za gospodarsko rast. To me skrbi. In v tem smislu bi rad povedal, in takšen bo tudi naš predlog, je, da strukturna težava neenakosti ni povezana s socialnimi politikami na širše gledamo. Socialna politika eh, želi popraviti posledice neenakosti. Če pa želimo solidarnostno družbo, je to odvisno od gospodarskih politik in od gospodarskih odločitev. Tisto, kar bo najbolj prispevalo k zmanjšanju neenakosti, je preporazdelitvena politika, torej davčna politika. Tudi politika v zvezi z konkurenčnostjo, industrijska politika in energetska politika bo vplivalo na odpravljanje neenakosti. To je struktura gospodarske rasti. In To pogrešam v tem poročilu. In naslednje ideje. Socialna varnost v Evropi. V moji skupini se minimalni univerzalni dohodek zagovarja kot pravica in to je dober, dober ukrep za boj proti neenakostim, kaj ti predstavlja določeno podlago. To bi lahko vključili tudi v politiko dohodkov. Tudi to področje je zelo pomembno. Ta socialna podlaga v Evropski uniji je že bila obravnavana v okviru socialnega stebra. Vendar pa gre predvsem za to, kako se bomo borili proti dinamiki neenakosti. Potem pa imamo tudi trg dela, kako trg dela prispeva k rasti ali k oviranju rasti. Imamo poročilo OECD-ja, kjer piše, da če je trg dela tok, brez poselnost raste, zaradi zelo enostavnega razloga, kaj ti podjetja preselijo svoje dejavnosti v podjetja, ki so kapitalsko dosti bolj intenzivna. Tam je dosti več prožnosti za trg dela. Torej, preden začnemo z zahtevami, mislim, da gre predvsem za tehnično vprašanje. Drugo je socialni steber, o katerem smo že razpravljali. Potem pa je tukaj še vprašanje, kako obravnavati najbolj ranljive skupine. Gre za skupine, kjer um, imajo smolo zaradi naravnih okoliščin, še posebej, ko govorimo o invalidih in tako dalje. Vendar pa so te skupine vedno v ospredju našega dela. Zdi se mi prav, da to omenjamo, vendar pa to ni tako zelo povezano z bojem proti neenakostim, ki ovira gospodarsko rast. Zakaj ta dinamika ovira gospodarsko rast? Zaradi tega, ker veliko finančnih sredstev gre za odpravljanje negativnih posledic. Zato moramo ta začaran krok prekiniti. To me skrbi. Zato bomo predlagali politike, s katerimi bi lahko odpravili neuravnoteženost med dohodki in plačilom za delo, ko gre za stalno delovno mesto, javno upravo in tako dalje to področje bomo upravili, eh, obravnavali. In še eno vprašanje je zelo pomembno in s tem bom zaključil. In glede tega se popolnoma strinjamo in to je evropeizacija. da bi v evropskem semestru zastavili cilj, ki vključuje koeficient, s katerim bi dokazali, uh, da smo zmanjšali neenakosti v Evropski uniji. No Hvala lepa. Nihče drug izguje, tako da se dajmo neka vana. Zeleni. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, gospod Lopez, za osnutek poročila. Popolnoma se strinjam z vami, ko pravite boj proti neenakostim je prispevek k stabilizaciji sami. Mislim, da je to zelo pomembno poročilo ne samo za naš odbor, za celotno EU. Sveda, kaj podpiramo, želimo pa okrepiti nekatere dele, nekaj delo pa nam manjka. Vesela sem, da spet govorite o Evropski schemi za brezposobnost. To je bila zelo zanimiva zamisel, ki jo je sprožil komisar Andor. To je želel uvesti. Vesela sem, da je to spet predlagano, mislim pa, da nekaj manjka. Standardi za brezposelne ne bi smeli biti samo v obliki samodejnega stabilizatora, kot bi ta evropska schema bila. Mislim, da potrebujemo tudi minimalne socialne standarde na ravni EU, naprimer kar se tiče brezposobnih, pa tudi, kot so predhodniki dejali, v obliki schem minimalnih prihodkov. In kot sporednico imamo, potrebujemo socialno unijo. Ne samo tako rekoč več socialne Evrope, Evrope je socialni stebr, potrebujemo socialno Evropo. Dobri minimalni standardi za delavce, za najbolj randljive skupine. To je ključno vprašanje in podali bomo nekaj predlogov sprememb na to temo. Prav tako mislim, da gre za redistribucijo bogatstva, denarja in priložnosti. In ta razsežnost enakosti med spoloma manjka, v tem dokumentu veselilo bi nas, če bi to vključili. Ko govorite o revščini, obojo proti revščini in socialni izključenosti, v tem trenutku govorite samo o otrokih in mladih. Seveda je to dobrodošlo, ampak mislim, da imamo še druge ciljne skupine, ki jih je potrebno omeniti. Omenila sem razsežno spalo, pa seveda tudi migrante in begunce in druge kategorije. To bi cenili. Poleg tega bi bilo dobro, če bi omenili vlogo civilne družbe in nevladnih organizacij ne samo socialnih partnerjev in sindikatov. Seveda so ključni, ampak civilna družba igra tudi ključno vlogo pri tem. Podali bomo nekaj predlogov sprememb o individualizaciji davčnih sistemov. To je tudi pomembno z vidika enakosti med spoloma. Veliko bo potrebno govoriti tudi o naložbah. Tukaj morda poročilo nima konkretnih predlogov, kako bi resnično lahko spodbudili socialne naložbe. Naprimer, če omenimo Evropski sklad za ja, strateške naložbe. Samo pet odstotkov celotnega proračuna EFSI gre za socialno infrastrukturo, ki je pa ni. Tako da to je potrebno omeniti. In potrebujemo naložbe v dostojna delovna mesta, kakovostna delovna mesta, potrebujemo naložbe v zelena delovna mesta, na področju izobraževanja, socialne ekonomije, skrbi, zgoja in mislim, da ima tukaj poročilo velik potencial, ko smo lahko morda bolj konkretni. In končno, mislim, da je potrebno zagotoviti večjo proračunsko prožnost za tiste, ki izvajajo odločno fiskalno konsolidacijo. Naprimer pri evropskem semestru makroekonomsko pogajanje to mora tudi najti poto poročilo. Podali bomo nekaj predlogov sprememb, ampak poročilo je že zelo dobra podlaga. Hvala za to. You, Hvala lepa. Laura Adjeni. Bisotto. Merci. Eh bien, pour équilibrer le très longtemps. Yes, we have a generous time frame for. Ja, zelo veliko časa imamo za tole točko na dnevnem redu. To ni prav običajno. Kdo še? Sergio Prieto Gutierrez, prosim. Sí, gracias, presidenta. Y... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala kolegu Javirju Lopezu za osnutek poročila, ki je prvo takšno poročilo, ki govori o neenakosti z tega vedika. Govori o posledicah politik, s katerimi bi morali odpraviti neenakosti. Neenakosti so se povečale v zadnjih letih v naših družbah. obstajajo tri razloge za neenakost in to je, da je prišlo do premale preporazdelitve premoženja in dohodkov obstaja mnenje, da je globalizacija seboj prinesla posledice, ki so pozitivne, istočasno pa je prišlo do slabe preporazdelitve dohodkov, še posebej v srednjem delovnem eh, razredu, delovskem razredu. In drugič, da bogatstva nismo pravilno preporazdelili preko plač in dohodkov in eh, slabo preporazdelili izdatke strani držav zaradi varčevalnih ukrepov in kot zadnje s fiskalnimi reformami smo povečali neposredno obdavčevanje in tudi rezali preporazdelitev s posrednim obdavčevanjem, kar je povezano s preporazdelitev dohodkov in bogatstva. Zaradi tega se je povečala neenakost v naših družbah tako na regionalni ravni med regijami in tudi na ravni državljanov. Razlogi in vzroki so jasni, posledice Havi Lopez zelo dobro opisuje v svojem poročilu. obstajajo stranke, ki iščejo magične formule za demokratični proces, kar predstavlja samo po sebi problem za samo demokracijo. Še posebej bi se rad zahvalil kolegu za rešitve, ki jih predlaga da bi lahko ustvarili družbo, ki bi znala odpraviti neenakosti in da bi lahko oblikovali v tem smislu tudi nov socialni pakt. Tako kot je povedal Enrique Calvet, bi morali tudi na novo oblikovati evropske politike, trgovinske politike, socialne, energetske in gospodarske politike, da bi lahko opredelili socialni minimum in da bi pregledali tudi nov način fiskalne politike, ki bi bil bolj pravičen. S tem poročilom predlagamo novo družbo, ki bi na bolj pravičen način oblikovala gospodarstvo in rešitve, s katerim bi zagotovili boljšo prihodnost za naše generacije. Najlepša hvala, Havi. Thank you, Sofia Ribeiro. Hvala lepa, Sofia Ribeiro. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da tukaj obstaja zelo velika zmeda. Predvsem sama sem eh, zmedena zaradi tega poročila. Kako bomo dosegli boj proti nenakostim za rast in za poslovanje. Kaj je naš cilj? Bomo razpravljali o gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest ali o boju proti neenakostim in revščini ali bomo razpravljali o ovirah za to, da državljani ne dobijo delovnega mesta. Gre za tri popolnoma različne cilje. Če ne vemo, kakšen je naš cilj, če se ne moremo odločiti, bomo metali vse v isti koš, eh, vse to seveda z lepimi besedami, vendar pa bo to ena sama zmeda. Torej, vedeti moramo. Na kaj se osredotočamo? Se osredotočamo na odpravljanje vzrokov za prenisko zaposlovanje, Če se osredotočamo za to, da nekdo, ki živi v najbolj oddaljenih eh, regijah, naprimer na Avzorih, ne dobi delovnega mesta, kako bomo rešili takšne težave? Kako bomo rešili težave invalidov, ki nimajo dostopa do visokošolskega izobraževanja in potem posledično tudi nima dostopa do trga dela? Kako bomo tiste osebe, ki imajo nizke dohodke, dobile višjo raven izobrazbe in šolenja, s katerim bodo izboljšali svoje možnosti za zaposlitev. Torej, določiti moramo. Na kaj se bomo osredotočali, če ne bomo razpravljali o vsem, o boljši koheziji, o boljši konvergenci, vendar pa ne bomo dobili nobenih konkretnih rešitev? Zato prosim pročevalce in pročevalce v senci, da upoštevajo vse to in seveda poročilo predstavlja zelo dobro podlago in Havijo čestitam za to, vendar pa v pogajanjih moramo doseči, doseči to, da bomo čim bolj konkretni glede ciljev, ki smo si jih zadali s tem poročilom. Hvala. Hvala lepa, gospod Pirinski. Thank you, Madam Chair. Hvala lepa. Strinjam se s tistimi kolegi, ki pravijo, da je to zelo aktualno, pomembno poročilo in poročevalec si zasluži vso podporo pri osredotočanju na to, kar želimo doseči. Ko govorimo o neenakostih in razlogih za obstoj le teh, mislim, da se moramo veliti na temeljne izzive za EU. Tako imenovani naložbeni razkorak, naprimer, ki se je še povečal po krizi 2008. Zato ne bi smeli biti preveč nejasni, ohlapni, kar se tiče tega, odkot te neenakosti izvirajo in kakšen bi naj bil naš pristop za spopad z njimi, tako da bomo resnično zagotovili za poslovanje in delovno mesto in rast. Zato ta začetni del o vsebini, ki govori o evropskem kontekstu boja proti neenakosti, mislim, da bi tu lahko vse skupaj še razvili. tiste deli, ki imajo pravka z evropskim semestrom, s koordinacijo ekonomskih politik in s temi zelo horizontalnimi politikami, ki se razvijajo in ki govorijo o tem, kako se bo EU razvijala naprej. Včeraj je bila predstavitev, mislim, da celo v tej dvorani o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Sodeloval je komisar Oettinger, govoril je o zelo nujni potrebi po tehtnem premisleku, kako bo večletni finančni okvir upošteval tako Brexit in potreba po desetih milijardah evrov pa potem dodatne potrebe zaradi migracij obrambe, ki zahteva dodatne vire. Ključno je bilo, da bi morali resnično tehtno premisliti, kje je ta dodana vrednost v večletnem finančnem okviru proračunu EU. Menim, da bi dodano vrednost morali videti prav posebno v zmanjševanju neenakosti namreč prebroditi narožbeni razkorak tam, kjer je največji. Govoril je o regijah v Bolgariji, ki proizvaja 10 tisoč evrov. na glavo prebivalca predpa na leto. Primerali 60-70 tisoč evri na prebivalca v regijah v Nemčiji. To je velikanska neenakost. Prejšnji teden smo govorili o poročilu na plenarnem zasedanju, kjer smo videli, da je samo 9 odstotkov bilo namenjenih EU13 iz EFSA, 91 pa staro modelo, staro modelo Evrope. Torej, o čem govorimo? Govorimo o tem, da se lotevamo temele neenakosti, da zmanjšamo neenakost ker se tako zmanjša potem tudi revščina in enakost na splošno. To bi bilo možno v tem poročilu, da bi spregovorili o ključnih razpravah, ki se odvijajo v parlamentu in v Uniji. Hvala lepa. Uh... Hvala lepa. Da, prosim. Sklepna beseda, gospod Lopes. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rad zahvalil vsem eh, poslancem, pročevalcem v senci za prispevke. Prepričan sem, da bomo na podlagi teh prispevkov v naslednjih tednih izboljšali delo tudi v okviru pogajanj in doseganju dogovorov. Nasplošno lahko povem, da sem si zapisal vse prispevke, podal pa bi še pripombo in to je glede evropskega okvira. Kolegica Stevens, ki je omenila tisto, kar lahko storijo države članice in da ne potrebujemo ene same enotne politike za vse. Ne želimo usiljevati enotne politike ravno nasprotno. Želimo doseči minimum glede socialnih pravic v Evropski uniji in na podlagi tega lahko te politike države članice razvijajo naprej. Evropska unija mora biti tudi skupnost pravic. Zato v tem smislu imamo tudi že nekaj zakonodajnih predlogov, kot so naprimer potniški dopust in tako dalje, so povezani s temi pravicami. In v okviru spoštovanja načela subsidijarnosti želimo oblikovati podlago in socialni minimum za Evropsko unijo za nadaljne delo. Omenili ste tudi trg dela. Res je, da prožnost na trgu dela ni nujno povezana z neenakosti. Res pa je, da je razvoj in reforme na trgu dela, da so te reforme prispevale k neenakostni in neenakosti neenakostim. In videli smo razlike na trgih dela, ki, zaradi katerih je prišlo do negativnih posledic na trgu, do znižanja plač in tako dalje. In tudi to je povezano s kolektivnimi pogajanji. To je dejstvo. Vendar pa vseeno želim, da nadaljujemo s postopkom predlogov sprejem in tako dalje kolege zelenih so predlagali izboljšave, rešitve. Zelo zanimiv predlog je bil povezan z investicijami, kar je omenil kolega Kalvet. Torej, da ne bomo razpravljali samo o preporazdelitvi, ampak da bo ta preporazdelitev postala bolj pravična. Zahvaljujem se kolegom iz Združene stranke in tudi iz Ljudske stranke za vse komentarje, za vse pripombe. Slišali smo tudi prispevek glede tega, kakšne vrste je to poročilo in da se moramo osredotočiti na določeno temo. Edino, če se ne moremo spremeniti, je naslov. Naslov je pač posledica dogovora med političnimi skupinami in koordinatorjev. Torej, naslov želi povdariti, da boj proti nenakostim prispeva k zaposlovanju in gospodarski rasti. Torej, kako se bomo borili proti nenakostim in da je ta boj pomemben na makroekonomski in mikroekonomski ravni. Pravičen sem, da bodo predlogi sprememb prispevali k izboljšavi besedila in da bo poročilo usmerjeno v pravo smer. Sliš, strinjam se s tistimi, ki pravijo, da so pomembni rezultati, da ne gre zgolj za politično sporočilo, ampak da bomo s poročilom dosegli tudi konkretne rezultate. S tem se popolnoma strinjam še posebej v tej začetni fazi našega dela. Prvičan sem, da bomo v naslednjih tednih s poročilom lahko veliko prispevali k delu Evropske unije. Hloču, eh, eh, Baroni. Še gospa Baroni, GD za poslovanje. Prosim, beseda je vaša. Thank you, thank you very much. I'm Manuela Gilling. Hvala lepa, sem Manuela Gilling. Najprej hvala lepa za to poročilo, ki ga pozdravljamo, saj se je potrebno lotiti neenakosti in to je v spredju dela EU. Evropski steber za socialne pravice želi z naborom načel zagotoviti pošten, dobro delojoč trg dela in socialnih sistemov lotevanje neenakosti je v samem ospredju, tako kar se tiče rezultatov, kar se tiče prihodkov in plač, pa tudi enakih možnosti. Mislim, da imamo kar nekaj odločnih načel, kar se tiče enakih možnosti, enakosti med spoloma, izobraževanje in zgoj otrok in dolgotrajna oskrba. O tem govorim, ker je to bilo omenjeno v razpravi. Seveda, upoštevamo subsidijarnost in vse pozivamo, da bi steber uveljavili na ravni EU, pa tudi na ravni držav članic in naj to uveljavljajo tudi socialni partnerji. Semester je tudi zelo pomembno orodje za boj proti neenakosti. Napoved letne rasti 2017 je izpostavila pomen zmanjševanja neenakosti, prav tako pa je izpostavila pomen davčnih sistemov za boj proti neenakosti, kar se tiče plač. Svetočamo pa se tudi na druge ravni politike, kot je izobraževanje, zdravje in sisteme socialne varnosti. Osem držav članic je na primer podalo predlog glede osmih priporočil o zadostnosti in pokritju z varnostnimi mrežami. Poleg tega pa naj omenim, da steber skuša zagotoviti konvergenco na vzgor. Potekajo pa tudi dela odbora za socialno zaščito o minimalni plači, da bi torej podali primerjalne kriterije na tem področju in to se nam zdi pomembno seveda pa imamo v tabeli tudi kaj nekaj kazalnikov, ki bi jih naj uporabili za merjenje in revizijo ekonomske in socialne uspešnosti, zato da bi resnično videli, kje smo dosegli napredek. Hvala lepa. Thank you, Madam Geleng. Hvala lepa. časovni razpored imate pred sabo. Rok za predloge sprememb je 5. juli. Obravnava predlogov sprememb 30, 31. avgust. Glasovanje v našem odboru 28. septembra. Na plenarnem zasedanju pa novembra. To je časovni razpored. To pomeni, da smo končali z našim dnevnim redom. Nadaljujemo ob 15. popovdne, ko bomo imeli glasovanje. Prosim, prinesite glasovalne kartice. Hvala lepa, da ste bili z nami.